Grškem parlamentu. Pristojni eh, grški organi so um, da, zaprosili za uh, Eh, odpravo imunitete Spirosa Danelisa v skladu s členom 6.2 pravilnika smo to eh, predložili odboru za pravne zadevne. Na sestanku 17. decembra 2012 je ta eh, odbor preverjal mandate novih poslancev in sklenil, da so ti veljavni. To zadeva gospo Justino Vitovskajte z veljavnostjo enaindvajset november dva tisoč dvanajst in gospa monika panajotova eh,